Spoštovane kolegice in kolegi, prosim, da zasedete svoja mesta. Kar disciplinirani moramo biti, če želimo poskrbeti za vse izvolitve v času današnje ustanovne seje. Po krajšem premoru se bomo torej lotili dela. Poštovani, dobrodošli na ustanovni seji odbora DV skladno s členom 14.1 poslovnika. Odgovoren sem za predsedovanje tej seji, začasno seveda, do izvolitve predsednika novega odbora. Najprej mi dovolite, da vsem zaželim dobrodošlico. Na voljo imamo zelo malo časa, zato predlagam, da se takoj lotimo dela. S tem odpiram današnjo sejo. Namen te seje je ustanovitev predsedstva odbora za izvolitev predsednika in pa štirih podpredsednikov skladno s členom 213 našega poslovnika. Najprej bomo izvolili predsednika, na to pa posamično še štiri podpredsednike. Zdaj bom prebral tudi imena namestnikov, ki bodo sodelovali pri tem glasovanju. In v primeru spremembe je treba seveda to sporočiti pred začetkom glasovanja. Skupina ELS mi je povedala, da bo Marlene Motla nadomestila gospoda Kasla, potem pa gospa Ojoska, njo bo nadomeščala Eva Kasla. Kopač. Upam, da nisem zdaj čisto zmasakriral imen obeh namestnikov oziroma namestnic. Zdi se, da to lahko potrdimo. Skupina SD ni napovedala nobenih namestnikov. Martina Oda bo namečala Marija Šojdrova. Potem pa še Rodrigo Ramos. Nobenih dodatnih sporočil nimamo, potem pa še skupini ID, EKR, Združena levica in pa neopredeljeni. Bi želel še kdo napovedati kakšnega namestnika, ki bo sodeloval pri glasovanju. Če ne, potem se lahko lotimo izvolitve predsednika. Dosegli smo sklepčnost za glasovanje, glede na to, da je prisotna ena četrtina poslancev v tem odboru, se pravi najmanj sedem poslancev, seveda smo dosegli to sklepčnost in zdaj vas pozivam k vlogi kandidatur. No, škoda bi bilo, da ne bi dobili nobenega predsednika. Izvolite, imate besedo. Najlepša hvala, gospod predsednik, v imenu skupine ELS bi kot ravno izvoljeni koordinator želel nominirati Tomasa Tobeja na mesto predsednika tega odbora. Najlepša hvala, ali bo še kdo uložil kandidaturo. Kandidaturo seveda uloži ali politična skupina ali pa vsaj ena dvajsetina članov odbora. V našem primeru so to dva poslanca. Zdi se, da nihče več ne bo vložil kandidature. Imamo torej le enega kandidata, zato moramo vprašati kandidata, ali se strinja s to kandidaturo. Da, seveda. oče, smo imenovali gospoda Tobe, seveda predvidevam, da se s tem strinja oziroma se oglaša. Il a consenti. Il est là. Je vous rappelle que les candidats doivent être des membres. Privolil je, kandidat mora biti polnopravni član odbora in obenem mora tudi ustrezno izpolniti deklaracijo. Ok. Je vous rappelle que les... Yes. <laughs> Ah, da, pravi kandidat. Še enkrat torej ponavlja, kandidat mora biti polnopravni član odbora, oben mora ustrezno izpolniti finančno izjavo in pa tudi deklaracijo glede primernega vedenja. Gospod Tobe, ali ste izpolnili te tri predpogoje? Da, dobro, potem lahko to potrdimo.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 položaj ste prevzeli in zdaj lahko prevzamete tudi stavček predsednika. Čestitke. Thank you, uh, dear uh, colleagues. It was. Um... Najlepša hvala, spoštovane kolegice in kolegi, v veliko čast mi je, da ste me izvolili za predsednika odbora za razvoj Videli ste, kako navdušen sem bil. Še prej sem ostal, kot sem bil formalno izvoljen. Res se veselim, da vas bom vse bolje spoznal tekom dela tega odbora. Kolikor vem, imate na odboru deve odlične izkušnje in pa zagotovljeno tudi dobro sodelovanje med strankami, s tem bi želel tudi jaz nadaljevati. Obravnavali bomo številne pomembne dosjeje približno 50 milijard evrov bo tako rekoč v naših rokah, to je približno tri četrtine celotnega evropskega proračuna za zunanje delovanje. Potem pa še pokotonujska pogajanja, imenovanje novih komisarjev, vse to nas še čaka. In na koncu tega obdobja bo na voljo le še šest let za doseganje ciljev iz agende 2030 za trajnostni razvoj. Evropski parlament se veliko pogovarja o tem, kateri odbor je najpomembnejši. Za me je seveda najpomembnejši odbor na Evropskem parlamentu prav ta in prepričan sem, da je čisto vsak član tega odbora zavezan vprašanjem povezanim z razvojem. Najlepša hvala, da ste mi dali podporo. Veselim se sodelovanja. Zdaj pa se bomo lotili še naslednjih točk na današnjem dnevnem redu. Najprej izvolitev prvega podpredsednika, to je druga točka na dnevnem redu. Imena namestnikov, ki se bodo udeležili glasovanja, so naslednja. Iz e LS Marlene Mulder, nadomestila bo se Lukas Mandlerja, potem Eva Kopač iz eh, Renew, gospa Ramuš, ki bo nadomečala Martina Horvuta. Dobro. Če ni nobenih sprememb na tem seznamu namestnikov za glasovanje, potem seveda prosim za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 перед Херцбергер Фофана. Ustani, prosim, seveda. Doktorica na področju frankofone literature, delala je tudi v nevladni organizaciji proti pohabljanju ženskih spolnih organov, je tudi poslanka afriškega izvora, predstavnica žensk na evropski ravni za raziskave in razvoj. To je resnična oseba, ki je na pravem mestu. Lahko zaploskamo. Thank you so much. Uh, and are there any other suggestions? Najlepša hvala še. Kakšna kandidatura? Perfect. So, uh, then I ask... Dobro, odlično. Gospa Piret Herzberger Fofana, se strinjate z nominacijo? Da. Odlično. Uh, now we're not there yet. I was also early before, you know. Uh, now I would like to, to remind uh, you that the candidate must be a full. Ponovno vas moram upozoriti, da mora biti kandidat ali kandidatka polnopravna članica tega odbora. Obenem mora biti ustrezno izpolniti deklaracije. Uh, finančna izjava, kot tudi deklaracija o primernem vedenju, ali izpolnjujete te tri predpogoje? Da, odlično. V tem primeru in glede na to, da je kandidaturo vložila le ena kandidatka za mesto prve podpredsednice odbora za razvoj, predlagam, da izvolimo pred zaklamacijo. Congratulations on your election as for Čestitam vam za izvolitev na mesto prve podpredsednice tega odbora. Prosim, da se mi pridružite na predsedniškem odru. So there seems to be no changes on the, the list when we go on with. Zdi se, da ni prišlo do nobene spremembe na glasovanem seznamu, lahko nadaljujemo z glasovanjem. Potem predlagam, da se lotimo izvolitve drugega podpredsednika. Najlepša hvala, gospod predsednik, najprej čestitam vam za izvolitev, obenem pa se čestitam tudi prvi podpredsednici odbora za izvolitev v imenu skupine SD. Se vam lepo zahvaljujem tudi za vaše uvodne pripombe, popolnoma se strinjamo z vami, upamo, da bomo res dobro delali kot ekipa na tem odboru. Za drugega podpredsednika bi želeli imenovati gospoda Norberta Noizreja, ki je dolgoletni član tega odbora, že od samega začetka njegovega dela in mandata v Evropskem parlamentu, se je odločil, da bo aktivno delo na ekipi za odbor. Več let je delal na tem odboru kot koordinator in je izjemno izkušen na vseh področjih dela tega odbora. Najlepša hvala, Norbert Neuser. Soglašate z nominacijo? Da, odlično. To moram še enkrat prebrati. Ponovno vas moram pomniti, da mora biti kandidat polnopravni član tega odbora, prav tako mora izpolniti na primeren način deklaracijo o finančnih interesih, pa tudi deklaracijo o kodeksu o primernem vedenju. Ali izpolnjujete te tri predpogoje? Da. Odlično. V tem primeru in glede na to, da je bil nominiran le en kandidat za mesto drugega podpredsednika tega odbora, predlagam, da izvolimo Norberta Noizerja za aklamacijo. Čestitam vam za izvolitev na mesto drugega podpredsednika tega odbora. Prosim, da se mi pridružite na odru. Zdaj pa četrta točka, izvolitev tretjega podpredsednika. Še enkrat vas moram pozoriti na to, da če prije do kakrkoli spremembe na seznamu imen namestnikov, ki bodo glasovali, potem je treba to napovedati pred začetkom glasovanja. Zdaj pa pozivam k vlogi kandidatur za izvolitev tretjega podpredsednika. Da, najlepša hvala, gospod predsednik Renew Europe bi želel vložiti kandidaturo Krisule Saka. Ropolo na mesto tretje podpredsednice. Upisana je na listo Emanuela Makrona, obenem je zdravnica, ginekologinja, obenem ima tudi doktorat na tem področju. V Franciji je izvajala tudi kampanjo ozaveščanja v poklicnem sektorju, obenem pa je prispevala tudi k delu na področju statusa žensk pri organizaciji Združenih narodov. Obenem se je prizadevala tudi za gospodarsko avtonomijo žensk in na ta način prispevala tudi k odpiranju dostopa za ženske in dekleta do trga dela in do izobraževalnega procesa. Perfect. Uh, thank you so much. Najlepša hvala. There seems to be no other nomination. Zdi se, da ni več nobene druge nominacije. Gospa Krisola, za Karopolo soglašate z nominacijo? Da, odlično. Še enkrat moram povedati, da mora biti kandidatka polnopravna članica tega odbora in mora obenem izpolniti na ustrezen način tudi izjavo o finančnih interesih in pa deklaracijo v kodeksu o primernem vedenju ali izpolnjujete te tri predpogoje. Da, hvala. V tem primeru in glede na to, da je bila imenovana le ena kandidatka za mesto tretje podpredsednice odbora za razvoj, predlagam, da izvolimo Krisolo Zakaropolo za klamacijo. Čestitam vam za vašo izvolitev na mesto tretje podpredsednice tega odbora. Prosim, da se mi pridružite na odru. Thank you. Let me remind you again that if there are any changes to the Še enkrat, če je prišlo do kakšne spremembe na seznamu imen namestnikov, ki se bodo odeležili glasovanja za izvolitev pod, četrtega podpredsednika, potem me morate o tem obvestiti. Zdaj pa prosim za vlogo kandidatur za izvolitev četrtega podpredsednika odbora. To je zelo mlad nemški evroposlanec dolgo časa že dela pri mladih zelenih. Obenem je tudi fotoreporter že več let, sodeloval pa je tudi pri številnih reševalnih misijah na sredozemlju. Večkrat se je znašel tudi v Afganistanu in spremljal migracijske poti. Osredotoča se tudi na migracijsko politiko, azilno vprašanje, pravice temeljne pravice in pa socialne pravice. Prepričana sem, da bo opravil odlično delo na tem odboru. Predstavljam gospoda Erika Markarta. Prosim, da ostaneš. So... Zdi se, da je to edina nominacija, tudi v tem primeru. Erik Markart, se soglašate z nominacijo? Da, odlično. Kandidat mora biti polnopravni član tega odbora, mora izpolniti na primer način izjavo o finančnem interesu in pa tudi izjavo o skladnosti s kodeksom. Ali se strinjate, ste izpolnili te predpogoje, da, no, glede na to imamo le enega kandidata za četrtega podpredsednika na tem odboru, predlagam, da izvolimo Erika Markarta za klamacijo. Čestitke, izvoljeni ste na mesto četrtega podpredsednika tega odbora. Prosim, da se nam pridružite. Uh, Nadaljujemo s šesto točko, to so sporočila predsednika. Jezikovni režim odbora za razvoj je naslednji: angliščina, francoščina, nemščina, mačarščina, italijanščina, litovščina, polščina, španščina in švedščina. Zdaj pa še odobritev koledarja oziroma časovnice za sestanke. V preostanku leta 2019 koledar ste že prejeli v elektronski obliki skupaj z vabilom na ustanovno sejo. Ali se strinjate s temi datumi? Če temu nihče ne ugovarja, potem lahko te datume potrdimo. Hvala. Na koncu lahko povem tudi, da ste dobili paket za dobrodošlico na odboru Deve v svoje nabiralnike. Tam so vse informacije o delu našega odbora obenem pa so izpostavljene tudi glavne prioritete. Naslednji sestanek tega odbora bo potekal v Bruslu 23. julija 2019 od 5. ure popovdne do pol sedmih zvečer. To bo skupni odbor z odborom ENVI. Šlo bo za debriefing po političnem forumu na visoki ravni OZN, ki bo potekal ta teden in naslednji teden v New Yorku. Gre za spremljanje dela osrednje platforme in obenem tudi pregled agende 2030 za trajnostni razvoj in pa samega dela na trajnostnih razvojnih ciljih. Potem naslednji sestanek potem bo 24. julija 2019 od 9. do 12.30. Najlepša hvala, kolegice in kolegi, ponovno se vam zahvaljujem za sodelovanje na tej ustanovni seji. Vsem čestitam, prav tako se zahvaljujem sekretarjatu za pripravo tega sestanka. Izvolite, gospod Görenc, eh, ponavadi govorimo tudi o točki razno. Tukaj bi se javil jaz. Ali bi lahko povedali, kaj je o vseh dogodkih do konca tega leta? Kolegi, ki so novi, se bodo morali organizirati, treba je poskrbeti za ustrezno logistiko, rezervacije, in tako dalje. Obenem bodo morali imenovati svoje ekipe ali bi lahko vsaj neformalno naznanili vse te dogodke, ki nas čakajo. Vemo, da bo konferenca v New Yorku glede trajnostnega razvoja. Nekateri so že naznanili svojo udeležbo, ampak kateri drugi dogodki in sestanki nas še čakajo in katere druge delegacije ali pa misije bodo napovedane za te druge dogodke. Dobro, v redu. No, hvala za to vprašanje. Katere informacije imam zdaj na voljo? Imeli bomo delegacijo, ki se bo odpravila v New York, torej od 23. do 26. septembra. Delegacija bo sestavljena iz člana odbora DEVE, pa tudi ENVI. To so vse informacije, ki jih imam za enkrat. Skupno naj bi se te misije udeležilo 15 poslancev. Bom pa preveril te informacije pri sekretarijatu in takoj, ko bomo dobili najnovejše informacije, jih bom seveda sporočil, tako da jih boste vsi lahko unesli v svoje koledarje. Dobro? Seveda se bodo o prihodnih misijah pogovarjali tudi koordinatori, glede na česar se še nismo dokončno odločili. Prej. Gospod Grunc, no, mi smo majhen odbor, ki dobro sodeluje, zato me zanima, ali ne bi mogli sporočiti teh informacij na nek neformalen način, če želimo čim hitreje napredovati. Da, da, dobro. Sure Kot sem povedal, poskrbel bom za to, da boste dobili vse te informacije. Ta odbor je majhen, seveda bomo vse te informacije posredovali. Dobro. I declare the meeting closed. S tem je seja zaključena.